Glasovali bomo o um, Zimbabveju na začetku. Imamo šest predlogov rezolucij in dajem sedaj v celoti vse na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijeto. Naslednja točka. Sedem predlogov resolucij o Kambodži, zlasti primer sama Ransija skupni predlog resolucije. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In še zadnja točka, Severni Kaukaz, šest predlogov za resolucijo v zvezi s situacijo na področju človekovih pravic v Severnem Kaukazu in pa kazenski postopek proti Olegu Orlovu skupni predlog resolucije. Prav tako pa imamo tudi ustni predlog spremembe. Gospod Poselka, ne? Prosim. Hvala, gospod predsednik, predsedujoči. Gospod Landsbergis je kot strokovnjak za to območje pustil nekaj ustnih pripomb ki bi lahko pomenile izboljšanje besedila. Prosim, če eh, v njegovem imenu to podprete. Točka 3. Tam, kjer je zapisano Recognizes Russia's right to fight, morali dodati besedico real pred terorizmom. Na ta način bomo natančne povedali, da gre dejansko za uh, nasilje. Peta točka. Stresses that the lasting impunity in Čečenija, torej dodamo besedico lasting, torej traja, eh, trajajoča nekaznovanost. In točka 15 expresses its rejection of the intimidating search, torej besedico intimidating in search bi dodali. Gre za jezikovne, stilistične izboljšave in prosim vas, da to spremete. Dobro